gospod Fernandeš. Hvala lepa, spoštovani kolega. Dobro jutro vsem. Kot smo že povedali pri prvi izmenjavi mnen, podpiramo ta osnovni eh, koncept eh, programa Invest EU. Pozdravljamo ta izboljšanja eh, pri naložbah v zadnjih letih, istočasno pa nismo še našli rešitve za to eh, investicijsko vrzel. Poleg tega, poleg tega potrebujemo tudi modernizacijo gospodarstva in to prinaša specifična vprašanja. Imamo naložbeno vrzel ne samo kot nekaj, kar nam ostaja iz preteklosti, temveč tudi kot problem za prihodnost. Želeli bi uvesti nov cikl orodij za podporo naložbam in zlasti bi eh, želel izpostaviti en vidik tega predloga, ki vzpostavlja enoten okvir. In ta enoten okvir bo združil vse obstoječe programe, tako da bo rezultat eh, bolj učinkovit. Potrebujemo namreč bolj učinkovito upravljanje s finančnimi sredstvi in pa omogočiti lažji dostop eh, upravičencem do teh eh, sredstev. Bom pa prepustil podrobnosti kolegi Joseju Emanuelu. Strinjamo se tudi s tem, da je dobro, da Invest EU pustimo odpremo tudi eh, za eh, druge eh, organizacije in v tem smislu nismo uvedli nobenih korenitih sprememb, temveč smo se osredotočili na bolj jasno definicijo teh 75 odstotkov dela, ki je namenjen Evropski investicijski banki. prav tako bi eh, želeli tudi eh, opredeliti, kakšne oblike prispevkov lahko predvidimo za eh, druge organizacije. Tudi zato, da se izognemo tveganju, da bi bile samo velike organizacije tiste, ki bi lahko koristile ta sredstva. nismo spremenili temeljnih eh, vidikov. Malce bolj korenito smo spremenili projektno ekipo in te spremembe temelijo na uh, zaključku, da bi bilo bolje, da se osredotočimo na uh, oceno projekta na osnovi skupne metodologije, ki jo pripravi komisija z delegiranimi akti. Prav tako smo v predlogih sprememb tudi eh, izboljšali odgovornost do Evropskega parlamenta in tudi opredelili vlogo usmerjevalnega odbora, kjer bomo eh, našli eh, zastopnike držav članic parlamenta in drugih eh, organizacij. Vseeno pa je ta eh, usmerjevalni odbor drugačen od eh, predhodnega. Enako velja tudi za posvetovalni odbor, ki je bolj splošne narave, medtem ko je usmerjevalni odbor bolj izvršilne narave. Prav tako smo spremenili tudi način glasovanja, zato da bi se izognili eh, situaciji, kjer bi eh, mnenje eh, strokovnjakov postalo nerelevantno ali ne bi bilo slišano. Kar se tiče držav članic, kot veste, je tu uh, vprašanje malce eh, sporno. Mi smo razmišljali o dodatni možnosti za države članice in to se lahko uporablja tudi eh, za projekte iz kohezijskega sklada, za del kohezijskega eh, sklada in zato predvidevamo, da države članice lahko lahko tudi prispevajo in to prispevajo na način, ki e, že obstaja e, v EFSI-ju. Menimo tudi, da je treba e, nova jamstva opredeliti na način, ki je skladen tudi z splošnimi načeli. Zlasti se mi zdi potrebno, da predvidimo vsega, spodbude za eh, primere, kjer, bodo, eh, kjer bo situacija na trgu eh, še posebej težka in kjer bodo takšne izkušnje zelo koristne. Na koncu naj povem še, to, da eh, smo se osredotočili v našem predlogu na gospodarsko in eh, okoljsko vzdržnost eh, in te kriterije smo tudi uvesti, uvedli, tudi kriterije za digitalne projekte na področju naložb. Veselimo se vaših prispevkov in predlogov sprememb. Hvala lepa, Roberto. Jose Manuel Fernandez. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Kot eh, veste, vsi invest EU nadomešča vse finančne inštrumente, ki obstajajo v tem trenutku. Na plenarnem zasedanju smo se na glasovanju izrazili glede tega, da naslednjošletni finančni okvir ne sme do orçamento da União Europeia para eh, os instrumentos financeiros fosse reduzida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 sklenjenimi sporazumi, sporazumi, ki jih Evropska eh, unija podpiše, kot je pariški sporazum in tudi v skladu z drugimi cilji tisočletja in eh, tudi z drugimi sporazumi, eh, ki smo jih podpisali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 atenção às regiões que têm mais dificuldades. Deve ter em atenção também os Estados-membros que não têm instituições financeiras de desenvolgimento no e, e como e no no nós gostaríamos que Razvojni finančni instrumentov, zato da bomo bolj pravični in pošteni. Treba je zagotoviti tudi sredstva za zagonska podjetja, za majhna podjetja, za podjetništvo. In to smo tudi predlagali v naših predlogih.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 kaže, da molijo, da združimo za isto mezo države članice, predstavnike finančnih inštitucij in upravičence, ki delajo na terenu in ki lahko prispevajo k oblikovanju novih finančnih inštrumentov. Zato je treba za vse štiri kategorije E, izbrati upravičence, ki lahko prispevajo in tudi sodelujejo pri eh, načrtovanju novih inštrumentov. Tako bi lahko na boljši način vključili vse zainteresirane stranke. Treba je tudi okrepiti Evropski parlament in eh, njegovo vlogo pri nadzoru eh, odgovornosti ja, in, učil, in tudi kako se uporabljajo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 za to namenijo 5 odstotkov strukturnih skladov, seveda na prostovoljni osnovi. E, e, torej, tukaj gre za 5 odstotkov, s katerimi želimo jamčiti projekte, ki jih izvedejo države članice, brez sofinanciranja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 Gre é torej za inštrument, ki ponuja dodano vrednost in eh, e upam, da bomo ta predlog sprejeli. Pričan sem, materia, da bo odbor za regionalni eh, razvoj, ki je ravno tako pristojen za to področje, se strinjal s tem, kako zelo merci, pomembno je, merci, da združimo ta področja. Hvala lepa, Jose Manuel. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Vsak ima dve minuti. Pol Rubik ima besedo in nadomešča gospoda Karasa. Žal gospod Karas zbolel in uh, želel bi se soporočevalcema uh, zahvaliti uh, za ta osnutek poročila, ki je dobra osnova za delo za prihodne tedne. Zlasti je uh, zelo dobra zamisel uh, ta, uh, ta en pravilnik za uh, uporabo vseh finančnih instrumentov. Prav tako se mu zdi dobro tudi, da se odpravlja uh, birokratska bremena pozdravlja tudi to, da eh, uvajamo eh, nekatere dobre eh, vidike EFSI-ja, zlasti vlogo naložbenih platform in pa dostop, neposreden dostop do ehm, jamstev Evropske unije in pa tudi vprašanje pogojevanja za ehm, bolj rizične naložbe prav tako eh, pozdravlja tudi eh, večjo vlogo usmerjevalnega eh, odbora, večjo preglednost, večjo vlogo Evropskega parlamenta in pa tudi boljše sodelovanje z izvedbenimi partnerji, zlasti pri, pri zagonskih projektih. Prav tako pravi tudi, da je dobro to, da se 75 odstotkov jamstev dodeli Evropski investicijski eh, banki. To pokriva namreč politike Evropske unije. Dobro se mi zdi tudi to, da se zagotovi eh, politično nepristranskost eh, naložbenih odločitev in tudi um, metodologija obladovanja. Tveganje se mu zdi dobra. Je pa kritičen glede eh, člena 9 eh, in pa nekaj dvomov ima tudi v zvezi eh, z nekaterimi tretjimi državami. Tu ima občutek, da kompleksnost ni dovolj upoštevana. Hvala lepa. Prosim, če kolegi Karasu tudi um, prenesete naše pozdrave in upamo, da bo kmalo okreval. Gospa Gardija Zabal, hvala lepa. Pet uh, glavnih idej. Prvič, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Fernandez, uh, strinjam se s tem, kar je v poročilu. Moramo zagotoviti uh, podobno raven jamstev, kot že obstaja v sedanjem finančnem okviru. In eh, treba je zagotoviti tudi uh, jamst, finančna uh, jamstva iz uh, programa EFSI, iz sklada EFSI. Dobro je, da dobro sodelujemo s kolegi iz drugih odborov. Res je, da imamo tu del sredstev, ki, o katerem odločajo države članice, ampak moj problem je ta, da če prenesemo sredstva iz, iz kohezijske politike uh, najbolj uh, eh, renljivim regijam, uh, potem, uh, če tu prenesemo več kot pet odstotkov teh skladov uh, v uh, projekte, uh, ki um, nadomeščajo um, uh, vrzeli, ki obstajajo na trgu, potem se mi zdi to problematično. Dobro bi bilo, če bi eh, se o tem pogovorili s kolegi iz odbora regij in če bi lahko uvedli eh, nekatere varovalke. Na to kot velja uh, za FC, FC1 in FC2, moramo tudi uh, tu uh, pogledati, kaj se dogaja z nekaterimi projekti, ki se financirajo iz tega mehanizma. Za nekatere morda uh, lahko obstajajo dvomi. In uh, moramo zagotoviti, da bodo ta sredstva dodatna in da ne bodo nadomeščala um, predvidenih. Na to četrtič, glede um, konflikta interesov, ja, to lahko obstaja, ampak vseeno pa moramo zagotoviti, da, ne bom, da se ne bomo odrekli takšnemu uh, nadzornemu organu. In uh, zadnjič uh, moramo upoštevati tudi okoljske in socialne vidike programa InvestEU gospod Lunes. Hvala lepa. Eh, PMI eh, indeks eh, jasno kaže na to, da se gospodarstvo v EU upočasnjuje. In to verjetno ni dober dan za naše kolege iz Evropske centralne banke. Je pa morda dober trenutek, da govorimo o um, naložbenem ozračju, če lahko temu tako rečemo. Poglejmo si, eh, kakšno je to investicijsko okolje, poglejmo si zakonodajne eh, ovire, morda so te še vedno preveč prisotne, morda eh, so obresti še vedno preniske, morda si moramo pogledati strukturne reforme in moramo si pogledati tudi, kako lahko v enem orodju združimo različne investicijske eh, priložnosti. Zato se mi zdi dobro, da poenostavimo naše eh, eh, finančne instrumente v en program. Tu gre za 14 finančnih instrumentov, ki so sedaj združeni v program Invest EU in to se mi zdi dobro, da storimo hitro. Istočasno pa, ko berem ta uh, predlog, imam nekaj vprašanj zlasti glede odnosa z Evropsko investicijsko banko. Uh, verjetno je bila napaka v tem, da nismo sodelovali z EIB, uh, eh, ko smo pripravljali ta predlog uh, in to tudi ne bo izboljšalo odnosov z Evropsko investicijsko banko. Pomembno je, da. Uh, Eh, dosežemo spravo med tema dvema institucijama, med komisijo in EIB-em, eh, da eh, tudi jasno opredelimo, kdo je odgovoren za kaj. Komisija je imela namen izgraditi tudi neko bančno zmogljivost, medtem ko za nas je EIB e popolnoma logičen partner na tem področju. Zato bi bilo eh, koristno, da bi si bili povsem na jasnem, kdo je odgovoren eh, za kaj. Razmislimo o tem, kako bomo to na najboljši način eh, naredili. Zamisli, dobrih zamisli je kar nekaj. In ne na zadnje, treba razmisliti o vlogi nacionalnih promocijskih bank, če želimo, da bo ta projekt uspešen. Gospod Köln.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 vprašanje, ali je EU se na kohezijsko politiko bolje bi bilo, če bi se Evropska unija skoncentrirala na kohezijsko äh, politiko in zaradi tega se, seveda, in glede tega se strinjam, da moramo najbolj äh, podpreti najmanj razvite regije, ne pa da tukaj izvajamo ja, programe, za katere nihče ne ve, kaj pomeni. Hvala lepa. Gospod Tremosa ima besedo. Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, spoštovani kolegi, bom hiter, kajti imam samo dve minuti. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi. Želel bi samo še nekaj dodati. Mislim, da je dobro, da zagotovimo, da bo ta evropski denar eh, eh, imel ta učinek, ki ga pričakujemo. Eh, treba si je pogledati, eh, kakšni eh, so ti pogoji v državah članicah, kako to dopolnjuje obstoječa sredstva in kako lahko ta denar pomaga, naprimer, MSP-jem, ki morda niso imeli dostopa do teh sredstev. Prav tako je treba zagotoviti tudi to, da ta denar ne bo šel v nekatere žepe, kjer bo omogočil, da bomo nadaljevali s posli tako kot doslej. V Španiji, naprimer, eh, je prišlo do tega, da eh, je eh, denar pristal v projektu Castor, ki je povzročil potrese v nekaterih vseh po Španiji. moramo zagotoviti, da ta denar, ki ga prestolnice lahko eh, diskrecijsko eh, porazdelijo eh, po različnih projektih, da bo resnično imel dodano vrednost. Prav tako to ne sme biti nek velik distribucijski sistem, temveč je treba nagrajevati najboljše stranke, najboljše stranke prakse države članice eh, morajo eh, zagotoviti, da bo denar ustrezno porodeljen in da bo ustvaril eh, evropsko dodano vrednost. Hvala lepa, čestitke, Nils Torvalds. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej se zahvaljujem. Uh, Joseju Manuelu in pa eh, Robertu Gualtjerju za dobro opravljeno delo. Včeraj na sestanku poročevalcev v Senci smo eh, slišali eh, predstavitev o tem, kako bo to oblikovalo tudi vladne strukture oziroma strukture upravljanja in eh, zato eh, se mi zdi dobro, da si to bolj podrobno pogledamo. Glede vzdržnosti, mi bi želeli, eh, da se uporablja socialno in okoljsko vzdržnost pri vseh politikah. Ampak treba se postaviti vprašanje, kako bomo to eh, lahko eh, zagotovili in kako bomo nadzorovali, eh, v kateri točki bomo lahko zagotovili, da bo to del eh, scheme upravljanja. Na to, glede prostovoljne uporabe dela kohezijskih skladov eh, v programu Invest EU ali v obliki prispevkov ali v obliki transferjev, to je zanimivo. Alde je eh, drugače eh, glasoval v odboru eh, regiji in bomo videli pač, kako se bo ta problem reševal. Na to imam dve vprašanje. Ali obstaja razlog, da se uporablja definicijo? da se uporablja EFSI definicijo koncepta additionality, včasih eh, eh, se sprašujem, če je to najboljša opredelitev in na to imam tudi vprašanje glede opredelitve pojma kultura eh, in kaj to dejansko pomeni. In ne nazadnje, posvetovalni odbor in pa usmerjevalni odbor. Eh, tudi vprašanje odnosa med tema dvema odboroma se mi zdi eh, pomembno, kakšna je njuna operativna vloga. Hvala lepa. Sven Gigolt ima besedo. Ga ni? Dobro, v tem primeru pa ima besedo Žorde eh, Sole. Tudi sam bom govoril v imenu kolega Svena Gigolda, ki je prav tako zbolel nasplošno podpiramo to eh, zamisel, da se združi vse finančne instrumente pod eno streho. Ampak eh, sedaj pa moramo zagotoviti, da bodo naložbe, eh, ki se bodo financirale iz tega inštrumenta, najbolj primerne in da bodo zagotovile vzdržen in uravnotežen razvoj v Evropski uniji. Mi bomo z predlogi sprememb zlasti poskušali zagotoviti, da bo invest EU usklajen z mednarodnimi euro in evropskimi podnebnimi cilji. To pomeni, da je treba vse politike podrediti pregledu in sledenju izvajanja podnebnih in socialnih eh, ciljev. Na ta način bomo lahko upoštevali, ustrezno upoštevati eh, podnebne in pa socialne razsežnosti. Glede delegiranih aktov je treba eh, v celoti upoštevati kriterije, ki veljajo za vzdržne naložbe in vzdržne Pri vsaki etapi je treba preveriti, če eh, so naložbe skladne z eh, podnebnimi in eh, socialnimi kriteriji vzdržnosti. Na to, to smo že omenili v odboru ITRE, treba je predvideti tudi ehm, upoštevanje ehm, teh eh, kriterijev, eh, okoljskih eh, kriterijev pri obnovi zgradb. To sem omenil tudi včeraj na sestanku poročevalcev v Senci. Potrebovali bi ekskluziven seznam vseh področji, ki se financirajo iz InvestEU in predlagali bomo tudi ločene nove člene in prav tako bomo podali tudi predloge za večjo preglednost in odgovornost upravljalske strukture. Hvala. Hvala lepa. Gospod Sole, prosim, da prenesete naše pozdrave gospodu Svenu Gigoldu. Gospod Papadimulis. Hvala lepa. Mia Kali Vasi je to dialog. Hvala lepa. Zahvaljujem se soporočevalcema. Besedilo se vidi dobra osnova za dialog. To je nadaljevanje naše uh, izkušnje iz uh, sklada EFSI, tako imenovanega Junkarjevega sklada. Namen te nove strukture je, da se s to strukturo odpravi eh, določene vrzeli, ki obstajajo v EU in da se odpravi tudi neravnotežja med državami in regijami v EU. In upam, da bomo na ta način zlasti odpravili regionalne neenakosti in eh, zlasti eh, bi si želel, da eh, bi imeli bolj ambiciozen evropski naložbeni načrt za tiste regije, ki so najbolj prizadete in kjer je brezposelnost najvišja. Žal večletni finančni okvir še ni dorečen dobro bi bilo, če bi zagotovili tudi vključenost žensk v eh, trg eh, dela in eh, sploh večjo socialno vključenost, digitalno, digitalni razvoj in pa socialno gospodarstvo. Mislim, da bi morali pregledati tudi možnost da bi nacionalne institucije pri tem sodelovali in eh, pri prilogah eh, v temu, k temu predlogu mislim, da bi morali to tudi upoštevati. Prav tako bi bilo uh, treba upoštevati tudi um, vlogo uh, posvetovalnih teles za uh, tiste države, ki so eh, se znašle v največjih težavah, ampak bomo tudi eh, posredovali jasna, jasne predloge. Gospod Vali ima besedo. Sì, io parlo a nome de, de, dell'ENF. Hvala lepa, govorim v imenu skupine ENF. V imenu poročevalca v senci, ki danes eh, ne more biti z nami. Kar zadeva ta program, z velikim zanimanjem spremljamo cilje, namreč vlaganje povsod po Evropi, zmanjšanje primankljaja in tako naprej. Kaj ti vemo, kaj se je zgodilo v zadnjih letih po krizi? Premalo je bilo sredstev za infrastrukturo in obstajajo veliki dvomi, tudi v ta instrument. Ali bo ta instrument res eh, uspel spodbuditi ulaganje v tista področja, ki jih potrebujejo? V preteklih letih so evropske inštitucije večkrat poskusile z eh, različnimi pobudami za uspodbuditev ulaganj, še prav posebej v infrastrukturo recimo leta 2011 v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko z projektnimi obveznicami. To je bil prvi poskus, da bi uporabili finančno dimošljijo za uspodbujanje čezmejnih infrastrukturnih projektov. Potem smo nadaljevali z Junkarjevim načrtom in danes poskušamo v evropski proračun uvrstiti instrument, ki eh, bo obsegal ravno to dimenzijo. Seveda, če želi ta instrument eh, biti učinkovit, potem mora biti čim preprostejši. Pa naj gre tukaj za izbiro projektov ali pa za samo izvajanje. Naj gre za pogoje delovanja, jamstva, tudi ti kriteriji morajo biti sprejemljivi eh, tako eh, strani operaterjev, kakor tudi za strani trga. Brez teh dveh pogojev menim, da ta instrument eh, ne bo deloval. In dvomim, da bo povzročil ta pretres na področju vlaganj, ki ga še kako potrebujemo v vseh državah članicah Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo, še kakšen, razen poročevalcev v senci? Beseda je vaša za minuto. Buenos dias. <clears throat> Aprovechando que está presente la comisión, Lep pozdrav, glede na to, da je z nami tudi predstavnik komisije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 multiplikator in tudi druge možnosti za to, da bi ohranili ta proticiklični učinek. Sedaj damo besedo komisiji za dve minuti, če želi besedo. Uh, uh, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste dali besedo komisiji. Najprej bi se rad zahvalil obema uh, poročevalcema za zelo dobro poročilo, ki natančno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 pomembno je uh, tudi, da imamo uh, lokalni element, kot tudi dodanost uh, in tukaj pozdravljam podporo Evropskega parlamenta. Imamo pa nekaj področji, o katerih treba še razpravljati. To je upravljanje, slabo upravljanje in nekaj vidikov pristojnosti držav članic. Torej, nekaj vidikov pristojnosti držav članic.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 ko stvari dobro delujejo, lahko tudi spodbujamo inflacijo na nepremičninskem trgu. Razvoj cene kvadratnega metra v Lizboni <laughs> eh, je jasen. La parole est maintenant à Roberto Galtieri. Sedaj ima besedo Roberto Galtieri. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za pozitivno aktiven, pristopen za vse prispevke, za predloge, spremljen in tudi eh, z razpravo o uh, možnih rešitvah, zato da lahko skupaj uh, izboljšamo besedilo na podlagi razprav, ki smo jih imeli. Samo nekaj pripomb. Tudi sam bi rad povedal nekaj v zvezi s temi nacionalnimi oddelki. Jasno je, da moramo identificirati določene varovalke. Ne bi se strinjal s tem, da je po definiciji finančni uh, instrument nekompatibilen s kohezijsko uh, politiko. Prvi, zaradi tega, ker države članice že imajo možnost, da se odločajo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 ne gre za nekaj povsem novega. To je samo način, kako počnemo to, kar je že možno in da to počnemo na način, s katerim bi lahko spodobili določen dodatni potencijal, vključno s tem, da dobimo mešane operacije z drugimi uh, deli kohezijskega sklada. Um, if we devise, if we work properly, če uh, bomo pravilno ravnali, bi dobili uh, orodje za uh, vzpostavljanje sinergij in tudi za to,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 O tem je uh, treba še razpravljati z našimi kolegi iz odbora. No, ne strinjam se s tistimi, uh, ki pravijo, da je to nekompatibilno, da gre za dve ločeni zadevi in um, da mora to tudi ostati. Uh, thanks to the colleagues for highlighting this. I think we, we tried to reach a good balance between, on the one hand, building and on, on the expertise of the FC and the uh, tem, kar smo se e, naučili iz izkušenj že vsem in izkušenj Evropske investicijske banke. Nacionalnim uh, razvojnim bankam želimo dati večjo vlogo. Uh, to torej, ravnovesje mislim, da smo zapisali v besedilu, se lahko še izboljšamo seveda, vendar pa uh, mislim, da smo to skoraj dosegli. Torvalds, uh, made a good question because uh, as also taking into account the remarks of Mr. Tremosa, we need to indeed to ensure the quality reality. In tako pravi tudi gospod Kremlj, eh, se zagotoviti je treba uh, kakovost in moramo uvesti razsežnost kohezijske politike. Treba je storiti še več zatoga, združimo prioritete s kvantitete. Zaradi tega ravno to počnemo torej logika, uh, the, the implementing je, partner presents a project proposal, then there is a first uh, check of compliance with the EU law by the Commission. Komisija potem pregleda, če je to skladno z evropsko zakonodajo, potem ocenimo projekt uh, glede na razpredelnice ciljev in potem komisija še enkrat vse skupaj pregleda, potem pa gre v odbor za naložbe.

S tem orodjem moramo zagotoviti določeno stopnjo uh, prožnosti, uh, uh, možnosti prilagajanja in so, the, the, s uh, tem ne smemo ovirati možnosti doseganja rezultatov. Ta mehanizem nas ni biti uh, preveč šutok in birokratski. Seveda lahko starše in izboljšamo, vendar pa je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 Uh, Naj uh, zagotovim še gospodu Karasu in tistim, uh, ki govorijo o tem, da določbo, ki smo jo uvedli glede od nacionalnega oddelka, lahko seveda povzroči izboljšanje. Mislim, da je to zelo dobro. Hvala lepa. Merci à nos deux. Najlepša hvala vsem skupaj. Besedo, imam postopkovno vprašanje. Prijevno. Well, very briefly, I hear a, a lot of willingness to work on this. Uh, they said for future meetings it could uh, perhaps be interesting to also have the opportunity to hear the view of the EIB in this discussion. Now we only heard what the Commission had to say. Področje. Mogoče bi v naslednji razpravi lahko slišali merci tudi mnenje Ruske rapporteur. Voilà une cause qui me semble bien orientée vers l'objet d'un très large consensus.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 3. decembra na skupni seji odbora. S tem smo zaključili prvi del naše seje, sedaj pa dajem besedo Roberto Gualtieriju, ki bo predsedoval drugemu delu. Najlepša hvala. Uh, sedaj gremo na uh, zelo pomembno temo. Sorry. Just a second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 pet minut bo dobil vsak. Kdo bo začel, gospod Böge? Najlepša ja, eh, hvala, gospod ja predsednik. Gospod in gospod komisija je pripravila predlog za vzpostavitev eh, stabilizacijske funkcije na eh, Evropske unije. In to vključila v program letnega finančnega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

Iz tega potem je enako, kako no, se pripraviti na eh, finančno krizo, pač za katero ne no, vemo, eh, kdaj bo prišla, kakšni obsegu. Ko gre za finančno krizo, um bančno krizo, vse to kaže na to, da se v preteklosti nismo dovolj pripravili na upravljanje s krizo. Mislim, da smo äh, tukaj v tem poročilu vzpostavili mehanizem za preprečevanje šokov, uvedli smo prava, ähm, jasna pravila, kako bodo potekali izdatki, pod kakšnimi pogoji in äh, kako bi dosegli proračunsko neutralnost. Zagotoviti moramo tudi zadostna sredstva, dobili smo predloge glede strukture upravljanja. Če si pa pogledamo predlog komisije, potem je jasno, da gre tukaj za zelo previden predlog. Če si pogledate uvodne najave in celotni razvoj stabilizacijskega naložbenega sklada,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 Vemo betrag, namreč, 30 milijarden, da imamo znesek 30 milijard evrov in da äh, to äh, predstavlja 1,3 äh, odstotka evroobmočja.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 kar je povezano z eh, eh, evrom. Mislim, da smo eh, dobili zelo dobre, verodostojne predloge, glede katerih bomo še razpravljali. Jasno je tudi, da je to zdaj samo ena ideja dveh poročevalcev iz dveh različnih frakcij.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 Äh, der Europäischen Union und letztendlich haben auch 14 deutsche französische Wissenschaftler, die aus sehr unterschiedlichen Ökonomieschulen kommen, Smo se pogovorili s francoskimi äh, äh, ekonomisti, ki prihajajo iz različnih šol, prisluhnili njihovim mnenjem in povprašali za mnenje tudi ähm, svetovnega e sklada, denarnega sklada in mislim, da bomo na koncu res dobili dober predlog. Merci, uh, monsieur... Gospa Beres, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tudi eh, mi smo se ukvarjali z prejšnjim poročilom, ki smo ga pripravili skupaj z Reimerjem Böjem, le da je tokrat eh, kontekst nekoliko drugačen. Čez nekaj trenutkov bomo govorili o instrumentu, eh, potrebe po katerem se iz dneva v dan eh, povečujejo. Brez eh, avtomatičnega stabilizatorja, kot je bilo zapisano v našem prejšnjem poročilu, bi lahko v evroobmočju prišlo do kritičnih trenutkov. Komisija je torej predragala instrument in sicer z namenom odziva na asimetrične šoke. Ogledali smo si tudi načelo konvergenčnosti in eh, asimetrične šoke, ampak eh, to eh, ni cilj tega instrumenta. Ta instrument je namenjen zgolj asimetričnim šokom in predstavlja tudi avtomatični stabilizator. In mislim, da mora biti to vodilna nit pri tej razpravi. Komisija je predlagala tudi kriterije za sprožitev avtomatičnega stabilizatorja in eh, veliko je perečih razprav o tem. Eh, ali bi naj bi bilo to povezano z eh, neizplačanimi obveznostmi, z sredstvi, razpoložljivimi sredstvi na voljo in tako naprej. Jaz predlagam, da se držimo obih kriterijev, ki jih je predlagala Evropska komisija. Če si ogledamo visoko stopnjo brezposobnosti in eh, nenadno povečanje eh, brezposobnosti z enega trimestra na drugega, mislim, eh, da ta dva kriterija predstavljata dovolj dober razlog za sprožitev tega instrumenta. Potem pa je tukaj še vprašanje v zvezi z avtomatično sprožitvijo. Ne želim se vračati k ideološkim razpravam, ampak zastavlja se vprašanje, ali bo takšen stabilizator učinkovitejši, če se bo odzval na ponudbo ali na povpraševanje. Komisija eh, se pri tem upira na ponudbo. Gre za zagotavljanje javnih investicij, ampak vidimo, da imamo ustrezne instrumente za to, ki so prikrojeni evro območju. Ampak na področju povpraševanja trenutno nimamo nobenih instrumentov. In eh, pri pripravi eh, tega poročila eh, smo imeli tudi razpravo z gospodom Šolcem in ta razprava je name naredila velik vtis, kaj ti gospod Šolc je spregovoril o situaciji v Nemčiji in eh, pojasnil je, zakaj je Nemčijo kriza manj prizadela kot druge države. In sicer zaradi tega, ker je avtomatični stabilizator še naprej eh, deloval, ne da bi se zmanjšali prispevki za brezposelnost. Poleg tega pa so eh, uvedli kratkoročne eh, podporne mehanizme za brezposelnost. Mislim, da moramo pričeti za to razpravo, ki mislim, da poteka tudi že v svetu z različnimi predlogi, ki prihajajo iz različnih držav članic. Reimer eh, Böge je sedaj zelo uh, navdušen nad različnimi akademskimi prispevki, ki jih ne nekno prejemamo in mislim, da je tudi to možnost, ki bi jo morali raziskati. Veliko je elementov, ki so pomembni za razpravo, naj jih omenim le nekaj. Vzpostavitev dela tega instrumenta se opira na instrument Eh, ki ni namenjen državam članicam evroobmočja in eh, je eh, namenjen ravnotežju plačil. Tukaj ta sredstva, ki so bila namenjena za instrument za te tretje države, bi preusmerili v novi instrument. Vendar pa je tukaj tudi kritičen vidik. Kaj se zgodi, ko bo 30 odstotkov sredstev eh, v eh, skladu uporabljenih? Eh, to pomeni, da bi lahko pomoč prejela največ ena država in sicer v višini 9 milijard. Torej, kaj storiti, ko bo ta instrument izčrpan? In zaradi tega bo potrebno govoriti tudi o novem evropskem mehanizmu za stabilnost. Mislim, da nisem bila predolga, da pa sem izpostavila nekatere pomembne elemente v tej razpravi. In mislim, da nam bo lahko razprava v prihodnosti pomagala uravnotežiti eh, ta predlog Evropske komisije in da bomo vzpostavili instrument, ki bo usmerjen eh, k povpraševanju in ki eh, bo zagotovil tudi ustrezno jamstvo za brezposelnost. Um. Najlepša hvala. Hvala lepa obima poročevalcema. Sedaj pa prvi poročevalec v senci, Emanuel dos Santos. Ejder bo spregovorila v njegovem imenu. Presidente, eh, eh si cuando estalló la crisis hubiéramos tenido, por ejemplo. Hvala lepa. Uh, no, uh, če bi imeli ta instrument za stabilizacijo v času krize, bi bili učenki k te krize verjetno uh, oblaženi. Ta predlog komisije gre zelo pozitivno oceniti uh, deset let po krizi pozdravljam eh, delo gospoda Bögeja in gospe Perez, eh, ki je zelo izboljšalo predlog komisije. Te instrumente potrebujemo iz dveh razlogov. Prvič, potrebujemo instrumente zato, da v trenutku, ko pride do krize, lahko aktiviramo te instrumente za financiranje. Drugič pa, na ta način tudi damo zelo jasen signal eh, eh, trgom in pa eh, zunanjim partnerjem, da se Evropska unija lahko ustrezno odzove na takšno krizo, da je na takšno krizo pripravljena. Kar se mi zdi eh, najpomembnejše pri tem instrumentu je ta avtomatičen vidik. Če eh, tega vidika ne bomo ohranili, potem ta instrument ne bo mogel eh, eh, izvesti svojih učinkov. Res je, da 33 milijard ni, ne vem eh, kako. Eh, velik znesek, eh, ampak eh, Eh, vseeno pa je pomembno, eh, da se eh, ta instrument ohrani in ko se bo opredelilo, kako bo ta instrument deloval, je zelo pomembno, da se ga ustrezno opredeli tudi v večletni finančni okvir oziroma lesna sredstva Evropske unije. Kar pa manjka pri vsem tem in s tem se strinjam z gospod eh, Beres, pa eh, je vprašanje brezposelnosti in eh, jamstva za brezposelnost. Vedno več držav je temu naklonjenih in zato bi ta parlament naredil napako, če tega ne bi vključil v ta predlog. Najlepša hvala, gospod Murešen. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, dobro jutro, dragi kolegi. Najprej bi se rad v imenu odbora Ekon zahvalil obema soporočevalcema, Pervanš Beres in Rajmarju Bögeju, za nadaljevanje dela, s katerim smo skupaj pričeli z, v poročilu o davčni zmogljivosti eh, Evropske unije oziroma evroobmočja kolega v eh, poročilu pozivata k rednemu poročanju Evropske komisije Evropskemu parlamentu eh, o Evropskem skladu za strateško vlaganje. Mislim, da moramo to vsi zagovarjati. Zagovarjati moramo močno vlogo Evropskega parlamenta. Strinjam se tudi z pogojevanjem in seveda mora biti pogojevanje jasno zastavljeno. Govorim o makroekonomskem pogojevanju, kmalo bom spregovoril tudi o podrobnostih. Potem pa je tukaj še en politično izjemno pomemben element in sicer pogojevanje v zvezi z spoštovanjem evropskih vrednot, eh, načela pravne države. Eh, in tukaj gre tudi za zagotavljanje pomoči, eh, morebitne pomoči državam, ki so v postopku v skladu z členom 7. In uh, to je politično vprašanje, na katerega bo potrebno dati odgovor v naslednjih tednih. Sedaj pa naj uh, vas upozorim na nekatere točke, kjer uh, bi rad nadaljno razpravo z kolegi in z soporočevalcema oziroma kjer bi rad nekaj pojasnil. Najprej uh, kodeks konvergenčnosti. Uh, To pobudo sicer pozdravljam, vendar pa to ne more nadomestiti obstoječe davčne zakonodaje. In eh, spoštovanje kriterijev konvergenčnosti mora biti povezano z spoštovanjem eh, davčnih eh, določil. Torej državi je potrebno pomagati, če se znajde v težavah, ampak le, če spoštuje pravila, ne zato, ker je prekršila pravila. In vprašanje za soporočevalca je sledeče. Eh, zapisali ste, da naj bi kodeks konvergenčnosti temeljil na določenih kriterijih. Ali bi nam lahko podrobneje povedali, kaj natančno mislite s tem? Drugič, predlog komisije vsebuje tudi koncept izplačila obrestnih mer in uh, ta izplačila naj bi bila povezana z razpoložljivostjo sredstev, vendar pa sta eh, poročevalca to navedbo izbrisala. Torej, odkot eh, naj bi dobili sredstva, če razpoložljivih sredstev ni, to me zanima. Seveda je potreba poskrbeti za izplačilo, ampak najprej moramo imeti na voljo sredstva, potem pa zavarovanje. Tudi to eh, je bila zelo sporna tema, ko smo sprejemali davčni svežen in eh, nismo imeli večine za mehanizem za zavarovanje. In zanima me, kaj eh, poročevalca menita sedaj in zakaj sta izbrisala eh, prostovoljni element, ki je bil v prvotnem predlogu Evropske komisije. In še zadnji element, ki sem ga želel eh, izpostaviti, obseg. Eh, ta naj bi bil omejen na 30 milijard, eh, ampak poročevalca sta predlagala 55 milijard. Odkot bomo dobili sredstva? In potem uh, naj izpostavim še jasno pogojevanje, jasne omejitve, natančne definicije konvergenčnosti in pa spoštovanje uh, davčne zakonodaje. Skladnost mislim, da je že vključena. Ne? Gospod Kölmel. Dve minuti za Kölmela, dve minuti za Ljuke. Hvala lepa. Jaz bom govoril le eno minuto in to v nemščini. Spoštovani gospod predsedojoči, res sem lahko zelo kratek. Tudi ta instrument eh, je morda tehnično izjemno dodelan, ampak izhaja iz eh, povsem napačnih eh, razlogov gre za našo skupno valuto, evro, ki eh, je napačno zasnovana in zaradi tega zdaj že dolga leta izvajamo različne načrte, ki pa niso učinkoviti. Učinkoviti pa niso zaradi tega, ker moramo kar naprej uvajati nove instrumente in zaradi tega moramo biti pogumni in se zares lotiti problemov eh, z evrom. Potem eh, bi eh, si lahko privrčevali veliko dodatnega dela. Sedaj pa dajem besedo kolegu Ljukeju potem, ko mu boste jo seveda dali tudi vi. Najlepša hvala, gospod Ljuke. Ja, kolega Kölmel mi je dal dodatno minuto, kaj ti eh, zelo veliko želim povedati. Ta osnutek eh, zakona je najslabši, eh, ki sem ga kdajkoli prebral. Eh, in tukaj ne bom uporabil diplomatskega jezika, ni eh, dobro eh, premišljen in povsem ostro bom dejal, da gre tudi za zavajanje v tem predlogu in soporočevalca tega predloga tudi nista ustrezno popravila gospod eh, Böge, pogrešam tudi podpis ELS eh, pri tem poročilu, zelo jasno pa sem prepoznal podpis SND. Zakaj sem eh, dejal, da gre za zavajanje? Zato, ker gre za zaščito vlagan pri velikih asimetričnih šokih, ampak ta mehanizem je utemeljen z finančno krizo. In finančna kriza je bila simetričen šok finančna kriza je prizadela vse države članice Evropske unije. Nobene asimetrije ni bilo pri tem. Da sedaj govorimo o asimetričnih šokih in eh, da je kriza v uvodnih izjavah predstavljena kot asimetrični šok, eh, je povsem eh, neupravičena. In Za kohezijsko politiko očitno potrebujemo asimetričen šok, ampak eh, finančna kriza to ni bila. In eh, v tem poročilu nihče ni poskušal niti definirati asimetričnega šoka. Poleg tega je ta osnutek eh, tudi usmerjen proti načelu svobodnega trga. Gre za načrtovanje trga, kajti predviden je avtomatični instrument in nihče nima namena, da bi razmišljal tudi o dobičkonosnosti posameznih projektov. Gre zgolj za obseg, ne pa za dobičkonosnost. In to s tržnim gospodarstvom nima sploh nobenega opravka. Ne strinjam se tudi ne s kolegom Bögejem, ko je dejal in Prvanš Beres je podala podobno izjavo, da naj eh, bi ta predlog vseboval dobro premišljen eh, mehanizem. Ne, ne strinjam se, kaj ti mm, ta mehanizem se ne bo odzival na šoke, ampak eh, na odziv tržnega gospodarstva. Torej, šok, ki bo prizadel določeno državo, bo lahko manj prizadel državo članico z prožnim trgom delovne sile, kjer so bile izvedene strukturne reforme in tako naprej. Bolj pa bo prizadel tisto državo članico, ki je bolj rigidna in v kateri strukturne reforme eh, niso bile izvedene. To pomeni, da bomo s tem mehanizmom nagradili tiste države, ki niso opravile svojih nalog. Torej tukaj gre za napačne vzpodbude. In še zadnja pripomba, gospod predsedujoči. Nihče ni razmislil o tem, kakšen bo odnos med eh, javnimi vlaganji, ki naj bi imela evropsko dodano vrednost in pa med zasebnimi vlaganji, ki naj bi jih eh, financirala Evropska investicijska banka. Eh, in to v tem poročilu sploh ni upoštevano. Torej, to je nepremišljen predlog, ki zavaja in ki je v nasprotju z tržnim gospodarstvom. Thank you. Thank you for... Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste nam socialistem dali upanje. Kaj ti očitno je mednarodni denarni sklad, eh, socialistična organizacija, eh, ZDA je socialistična država, torej živimo v socialističnem svetu, pa se tega sploh ne zavedamo. Ampak eh, vedno se je dobro naučiti česa novega. Moramo no, spati. Ne. Eh, gospod predsedujoči. glede na moja prejšnja prispevka lahko rečem da je to občutljiva tema v skupini alde. prihajamo seveda iz eh, različnih držav imamo različna kulturna ozadja in eh, zaradi tega tudi naš pogled na to temo različen prioriteta tudi za nas je makroekonomsko pogojevanje. To pomeni, da moramo v to poročilo vključiti delitev tveganja in pa omejitev tveganja. O tem pravzaprav govorimo. Številni člani moje skupine pa menijo, da bi morala obstajati tudi povezava med strukturnimi reformami, eh, davčnim svežnjom in pa eh, vzpostavitvijo tega novega mehanizma. Naj vam eh, razložim sledeče. Predsednik Obama je pred nekaj leti rešil podjetje General Motors ampak eh, ni eh, rešil mesta Detroit. Kaj te? Za sprožitev federalnega oziroma za omejitev federalnega dolga ZDA so se dogovorili, da ne bo reševanja nobene zvezdne države v ZDA. Torej gre za razmislek o tem, kako bomo eh, zastavili eh, ta naš projekt. In eh, naša skupina bi rada določeno pogojevanje v zvezi s tem mehanizmom. Najlepša hvala. V imenu zelenih, Hortis Soli. Hvala lepa in uh, odzel bom uh, tudi uh, dve minuti svojemu kolegu Lamberju, če dovolite. Je uh, to uh, posojilo uh, ali je to darilo? No, zdaj ste mi vzeli 20 sekund. Na kratko bi rad izpostavil pet točk. Prva točka se nanaša na obseg. 30 milijard za obdobje dvajset dvajset do dvajset sedemindvajset je premajhen znesek nezadosten znesek če želimo s tem zagotoviti instrument za evropsko unijo e, da se uspešno spopade z asimetričnimi šoki. Torej vsaj en odstotek bruto družbenega proizvoda evroobmočja bi moral e, znašati ta znesek, kar pomeni 120 milijard. In to pomeni približno toliko sredstev, kot jih predlagata soporočevalca v svojem predlogu spremembe 19. Potem eh, pa eh, naj eh, bi posojilom dodali tudi izplačila sredstev, potem je tukaj pogojevanje. mislim, eh, da bi morali imeti eh, tudi eh, okoljske pogoje, zato da bi dosegli cilje Evropske unije do leta 2020 in menimo, da je potrebno tudi pokojevanje v zvezi z načelom pravne države. Tretjič, kazalniki. Kazalniki ki se uporabljajo za sprožitev eh, tega programa, eh, bi morali biti natančnejši. Mislim, da eh, so ti kazalniki preveč omejujoči, predvsem za tiste države, ki so imele visoko brezposelnost, še prav posebej v zadnjih petih letih. Samo en pogoj bi za nas bil uh, primeren za sprožitev mehanizma. Ali pa bi morali uh, izključiti države članice, ki imajo višjo brezposelnost uh, od poprečja evroobmočja iz izpolnjevanja teh dveh pogojev. Potem pa narava vlaganj Seveda menimo, da eh, bi morali vključiti ozelenitev in poleg tega potrebujemo tudi možnost, da vključimo določene socialne in zaposlitvene elemente. In potem še javni dolg, verjamemo, da bi morali prispevke držav članic izuzeti iz javnega dolga, tako da bi povečali uh, sredstva za zagotovitev uh, kapitala za ta mehanizem. Uh. Najlepša hvala. Gue, je kdo v dvorani, ne? EFDD tudi ne vidim. ENF. Marko Zani. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Čisto na kratko. Bom skušal izpostaviti tiste točke, zaradi katerih menim, da ta predlog ne bo rešil nobenih problemov znotraj evroobmočja. Zdi se mi, da gre za še en poskus rešitve strukturnega problema. Gre za zdravljanje tumorja z aspirinom. Tri temeljne točke. Prvič, se strinjam s kolegom Ljukejem, da je ta instrument neprimeren za odgovor na asimetrične šoke, poleg tega, pa sploh ni primeren za odziv eh, na šoke, kot eh, je bila zadnja kriza. Ker ti to ni bil asimetričen šok, to je bil šok, ki je prizadel celotno evro območje, seveda na različen način. Druga točka. Še enkrat poskušamo z davčnim instrumentom rešiti del problema ali pa problem, ki se v normalnih državah rešuje z monetarnimi politikami. Centralne banke nadzorujejo raven brezposelnosti in se na to odzivajo, kadar eh, ta raven ni v skladu z pričakovanji. Mi pa poskušamo ta problem rešiti z drugim instrumentom in pri tem seveda ne moremo biti učinkoviti. In potem eh, je naslednja točka pogojevanje pogojevanje tega instrumenta bo povzročilo njegovo neučinkovitost, kaj ti države članice bodo zadržane pri uporabi tega instrumenta, tudi če ga bodo potrebovali. In še zadnja točka povečati želite prispevke držav članic, čeprav posebej tistih, eh, ki so v zadnjih letih najbolj podprle inštitucije Evropske unije. Sedaj želite, da te države članice namenijo sredstva za instrument, ki zagotovo ne bo rešil strukturnih problemov, ki jih ima trenutno Evropmočje. Najlepša hvala. Hvala lepa. In sedaj prehajamo k prosti razpravi. Gospod Kalvišan Bon, gospod Fernandez, kdo še? Calvez-Chambon. Dobro, gospod Calvez-Chambon. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tri ideje bi oblikoval. Vem, da nimamo veliko časa. Prvo uh, idejo je navdahnil govor gospoda Lukeja. Uh, tu je šlo za eh, simetrični šok za Evropo oziroma za evro območje, ampak znotraj eh, tega območja pa je prihajalo do asimetričnih eh, šokov. Moj sodržavljan iz Aldeja je govoril o mm, različnih primerih, ampak Kaliforniji pa so močno pomagali, tudi če mestu Detroit niso pomagali. In zakaj to govorim? To gre v pravo smer. Izpostavil bi samo dvoje, zato ker uh, gledam na stvar eh, z vidika zaposlovanja. Prvič, tu uh, gre za popolnoma uh, smešna denarna sredstva na ravni uh, celotne Evropske unije. Uh, In če si pogledamo samo eh, to, kar je bilo namenjeno Irski pri zadnji krizi, vidimo, da je ta vsota za celo Evropsko unijo bistveno nižja za ta avtomatski sistem. Mene eh, tudi skrbijo eh, socialni učinki. In če interveniramo na področju uh, eh, popraševanja, potem se je treba osredotočiti na socialne vidike. Naprimer, če si pogledamo revščino. In eh, zakaj to izpostavljam? Zato, ker bi uh, res želel čestitati poročevalcema za odlično upravljeno delo. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedojoče. Kar je najpomembnejše pri tem predlogu, je to, uh, da avtomatičen uh, mehanizem. S tem eh, sistemom jamstva eh, naložb zagotovimo daljši, daljše življensko obdobje teh naložb. In na ta način s tem sistemom uh, Eh, jamstva naložb, bomo morda eh, lahko izgubili eh, ta avtomatičen vidik. Kajti imamo določen čas, ki poteče med začetkom odločitvijo in pa dejanskim prenosom sredstev. evropska sredstva morajo iti uh, v smer popraševanja, uh, eh, če želimo, da bo vsa sistem dejansko avtomatičen. In na ta način bomo lahko uh, zagotovili določeno raven popraševanja in s tem avtomatsko regulacijo sistema. Če se navežem na prejšnjo razpravo v zvezi z eh, stabilizacijo sistema, z eh, naložbami, eh, potem moramo zagotoviti način, kako bo program Invest EU e lahko zagotovil, da bodo zasebne naložbe veliko hitrejše in če želimo preprečiti te proticiklične učinke, moramo ukrepati tudi na ravni popraševanja. Žal. Hvala lepa, čestitam obema poročevalcema, ki že tri leta zelo odločno delata na tem pomembnem vprašanju. In njune napore je treba podpreti. Njihovo strokovno znanje močno občudujem me pa je razočaral predlog komisije. Evropska komisija je zopet dala na mizo instrument, ki eh, ne eh, ustreza izzivom glede na vsa vprašanja, ki se pove, povezujejo z upravljanjem evroobmočja, ugotavljamo, da mm, imamo seveda monetarno politiko in tako dalje, ampak imamo tudi vse nacionalne politike in upravljanje evroobmočja je izredno, izredno ranljivo in 30 milijard eh, ni eh, eh, znesek, s katerim se lahko odzovemo na krize. To ni nič. 30 milijard. zagotovimo vsaj politična sredstva za to, da se lahko eh, odzovemo na takšne okoliščine. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcema, ki bo storila vse, kar eh, je v nuni moči, ampak eh, moramo pozvati naše vodilne, politične vodilne, da se resnično spremeni paradigma. Hvala lepa. Ja, eh, razumem, da imamo samo še pet minut eh, in eh, Juan je povedal že precej tega, kar sem želel sama poved sam povedati. Glede tehničnih vidik, vidikov zmogljivosti absorpcije teh asimistričnih šokov, glede tega se mi zdi zelo pomembno, da imamo takšne avtomatične stabilizatorje, ki se jih sproži avtomatično vse to ni nekompatibilno s tem, kar eh, smo že povedali, ampak eh, želel bi, da poročevalca razmišljata o tem, kako lahko na najbolj učinkoviten način eh, odgovorimo na oziroma sledimo cilju, ki smo si ga zastavili. Sedaj pa dajem zelo na hitro besedo še komisiji. Hvala, zahvaljujemo se obema poročevalcema za eh, ta zelo eh, pozitiven pristop eh, k predlogu komisije. Dobro sta razumela, kaj je tu v igri. To je prvi konkreten korak eh, evropskih inštitucij eh, v smeri avtomatskega izraza solidarnosti v primeru, da bo Evropska unija soočena z asimetričnimi eh, šoki. In tu imamo prilagoditveni mehanizem. Zelo na hitro tu imamo države, naprimer, ki so z davčnega vidika zelo dobro upravljene, ki pa se na to znajdejo v nepričakovanih okoliščinah, ki potrebujejo strukturno pomoč in e, to so države, e, ki jim želimo pomagati. Do teh avtomatičnih, do teh asimetričnih šokov bo prihajalo, imamo nekatere e, vzhodnoevropske države v evromočju, ki se ki so soočene z eh, težkimi geopolitičnimi eh, okoliščinami. Eh, to je samo en primer. Zahvaljujem se poročevalcema, zlasti na delu, ki se nanaša na pomoč brezposelnim. V prestolnicah se mi zdi, da je ta ideja vedno bolj sprejeta in da bomo lahko delali še na tej pobudi. Komisija bo zelo konstruktivno Eh, gledala na vse te predloge, bo poskušala delati v to smer, moramo spoštovati pravno osnovo, moramo zagotoviti, da eh, ta pomoč brez poselnim ne bo interferirala z drugimi, drugimi instrumenti, vključno z nacionalnimi eh, sistemi za brezposelnost, ampak bomo delali z vami in z nacionalnimi parlamenti, če je to smer, ki jo želite obrati. Ampak to ni edini instrument za boj proti eh, krizi, tu gre za stabilizacijo javnih eh, naložb. Preden Eh, država pride v krizo, eh, moramo delati z obstoječimi instrumenti, znotraj obstoječega večletnega finančnega okvira, ampak mislim, da bodo ti instrumenti lahko igrali pomembno ulogo in da bodo lahko stabilizirali 10 odstotkov teh ja, javnih sredstev. V vsakem primeru mislim, da gre eh, to v pravo smer. Na koncu naj povem, da pozdravljamo tudi zelo jasna pojasnila gospe eh, Beres eh, v zvezi z pogoji za sprožitev tega mehanizma. To pozdravljamo. Moramo zagotoviti, da se bo ta eh, mehanizem uporabljal zlasti za najbolje upravljane države z vidika fiskalne politike. Hvala lepa, hvala predsedujoči, zelo na kratko. Eh, Najprej o uh, glasovanju. Moja skupina ni eh, glasovala enotno. Ampak podprli so moje stališče in tega sem zelo vesel. Uh, kar pa zadeva zavajanje. Uh, glede na izjave mednarodnega denarnega sklada, eh, na izjave gospoda Fjörsta iz Minhenškega inštituta in eh, drugimi izvedenci, mislim, da naš pristop pravilen. Seveda eh, nisem sam študiral tega, tako da kaj več ne morem povedati, ampak ekon ni naravoslov, je toliko že vem. kodeks konvergenčnosti. Kolega Morešan je želel pojasnilo. Ja, razumem vašo eh, pripombo, seveda bi lahko to jasneje zapisali, ampak za to merilo brezposelnosti smo se odločili tudi zaradi tega, ker je svet eh, skupaj z izvedenci dejal, da bo ta metoda najbolje delovala, če uporabimo eh, avtomatični instrument oziroma instrument avtomatične sprožitve. To, kar smo želeli doseči z predlogi sprememb, eh, nikakor ni zavarovanje za brezposelnost. To je sporna točka. O tem smo govorili že. Ali nimate tolmačenja? Torej, jamstvo za brezposelnost. Tukaj bi lahko navedel tudi izvedence. Dobro, bom nadaljeval v angliščini, če ni tolmačenja. No, ta schema jamstva za. Uh... We discussed it, but it was something we at this point